dne njeno mesto ostaja prazno. Poleg tega je odbor za okolje posredoval popravek na besedilo, ki ga je sprijel parlament. Tu, ta popravek je objavljen na spletni strani. Če Eh, ne bo nihče ugovarjal v 24 dneh oziroma če ne bo tega ugovora podpisalo 40 poslancev, se o popravku ne bo glasovalo. Skupaj s predsednikom sveta.